poteka sodno in politično sodelovanje, ki gotovo prinaša zelo pomembne rezultate na področju boja proti terorizmu v Španiji. Hvala, gospa Muniz. S tem smo skončali z našimi enominutnimi govori in tako prehajamo na naslednjo točko na dnevnem redu. Na vrsti je poročilo gospe De Kajzer o sistemu zdravstvenega varstva v podsaharski Afriki in svetovnem zdravju. Besedo ima gospa Veronik De Kajzer. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospod komisar, najlepša hvala, da ste še vedno med nami. To poročilo eh, dejansko odgovarja na sporočilo komisije o stanju zdravja na globalni ravni, vendar pa smo želeli zauzeti nekoliko posebno optiko v njem in se osredotočiti na vzajemne sisteme, ki so danes začeli cveteti v Afriki. Če mi dovolite, se bom, bom šla nekoliko nazaj. Položaj v Afriki je vendarle dramatičen, kljub vsej mednarodni pomoči in to zaradi številnih dejavnikov, podnebnih sprememb, finančne krize, zaradi vojn, zaradi slabih vladanja in upravljanja v različnih državah, pa tudi zaradi samih bogastev in virov, ki jih Afrika ima, ter velikih epidemij, kot so AIDS, tuberkuloza in tako naprej. Torej, tukaj imamo celo množico dejavnikov, tako da je položaj res katastrofalen. Pozdraviti moram delo nevladnih organizacij in tudi nekaterih crkva, ki upravljajo izredno pomembno delo na konfliktnih območjih, vendar pa eh, svojim delom vendarle ne morejo dati trajnostnega odgovora na ta težka vprašanja. In skladi, ki so namenjeni zdravljenju velikih patologij, naprimer rajca in tuberkuloze, dejansko eh, združujo zelo velika finančna sredstva za eh, boj proti boleznim. Eh, kjer je ta boj res potreben, vendar pa nažalost ta sredstva pokrivajo le majhen delež težav v Afriki, kjer ni dovolj zdravstvenih eh, in zdravstvenih domov, ni razvita zdravstvena infrastruktura, ni pitne vode, naprimer, in tudi zaradi tega je težko zdraviti vse te patologije. Zato se je že od 90-ih let naprej so se začele tu porajati pobude za vzajemne sisteme in to praktično povsod, v vseh afriških državah. V čem pa je interes teh vzajemnih sistemov? Seveda v tem, da bi bilo tudi afriško prebivalstvo udeleženo pri skrbi za svoje zdravje, vendar pa moramo tukaj uh, imeti odprte oči. Samo zadostni niso, ne morejo si zagotoviti dostopa do zdravstvene oskrbe, vendar pa v kombinaciji z drugimi skladi, z drugimi subvencijami in viri financiranja, ti sistemi vendarle omogočajo kritje za zdravstveno oskrbo in za zdravila ter hkrati eh, um, vplivajo na porast neke dinamike um, na tem področju. Obstajajo torej različne vzajemna zavarovanja za ženske, za to in za ono. In zakaj gre? Mi moramo to podpreti, mi moramo to socialno dinamiko financirati in si pri tem reči, morda pa bodo nekega dne vendarle samo zadostni, čeprav danes to še niso. Če te, eh, ti vzajemni sistemi obstajajo, obstajajo lahko samo v nekem horizontalnem zdravstvenem sistemu. Naprimer, v primeru neke nesreče. Zakaj bi šel nekdo plačati nekoga, se ga ne more, če bolnice sploh ni, če zdravnika in kirurga sploh nima na voljo, pa čeprav bi potreboval nek kirurški poseg. Torej, mi moramo podpirati ta vzajemni sistem, vendar moramo pa še bolj podpirati vzpostavitev horizontalnega sistema zdravstvene oskrbe, v katerem bodo eh, ti sistemi vzajemnega zavarovanja sploh imeli smisel. Tako da tukaj gre za neko celovito problematiko, ki smo se ji posvetili v tem poročilu. Žal več časa za to razpravo nimam, vendar pa. Eh, sem seveda pripravljena odgovoriti kolegom, ki bi jih karkoli od tu zanimalo. Najlepša hvala, gospod De Kajzer. Sedaj, kot vidim, imamo samo dve, tri prošnje za besedo v zvezi z vašim poročilom. Gospod Rinaldi. Hvala, gospa predsedujoča. Spoštovani kolegi, gospod De Kajzer je že veliko povedala o tem vprašanju in jaz bi želel to minuto posvetiti otroku, ki sem ga spoznal 1. decembra 2009, ko smo bili na eh, srečanju AKP v Luandi in ta deček je umiral zaradi podhranjenosti v centru Luande v Angoli, v bližini stadiona, ki je bil zgrajen za uh, afriško prvenstvo je deček umiral. In to ni bil osamljen primer. V Angoli številni otroci umirajo zaradi podhranjenosti v naročjih svojih mater, katerih ni nihče ničesar naučil o podhranjenosti mater, ki so prepuščene sami sebi. Za uh, kristjana je to hud greh. Uh, To, da je to še možno, je dokaz za neuspeh naših politik in to tudi kaže, da so v Angoli bogatstva in sredstva nepravično porazdeljena, tako da moramo zelo veliko razmisliti o tem, o tem dečku, ki je zelo malo časa živel na površju zemlje, ampak uh, njemu in podobnim moramo tudi posvetiti naše besede in dejanja. Gospa Zaborska. Výhradám, ktoré mám voči správe, chcem v prvom rade... Hvala lepa. Kljub ne okoli nekaterim zadržkom, ki jih imam v povezavi s tem poročilom, želim čestitati kolegici De Kajzer. Dokazala je, da dobro pozna razvojno politiko in da ni nesočutna s pričo razmeri, v katerih eh, ljudje živijo. V podsaharski Afriki so zdravstvene razmere izredno slabe. Žal mi je, da nekateri predlogi sprememb, ki sem jih uložila, niso bili sprejeti. Pogosto govorimo o deklaraciji iz Kajra in In ko te deklaracije omenjam v predlogih sprememb, ti niso sprejeti, kajti nekateri kolegi menijo, da eh, to ni v skladu eh, z reproduktivnim zdravjem v Evropi. Ne želimo spoštovati raznolikosti držav v podsaharski Afriki in ne upoštevamo zdravstvenih razmer ljudi, ki tam živijo in te se bodo samo slabšale predsedujoča komisar kolegi eh, univerzalna deklaracija človekovih pravic prepoznava zdravje kot eno izmed osnovnih človekovih pravic sam mislim da bi to pravico morali dojemati v tesni pove, povezanosti z pravico do življenja te dve pravici eh, imata neko posebno ozadje v podsaharski Afriki in zato povdarjam odgovoren pristop Evropske unije k zdravstveni oskrbi v podsaharski Afriki. Evropska unija ne sme spodbujati poplav kot eh, neko pravico, kajti ta pravica ni prepoznana v nobenem mednarodnem dokumentu kot osnovna človekova pravica. Nasprotno, Evropska unija kot varuh človekovih pravic mora spodbujati življenje mater, otrok. In mora najti način, kako zaščititi življenje kot takšno. Eh, naj povdarim, da Evropska unija in njene države članice ne smeta vključevati klauzul v trgovinske sporazume, ki bi ljudem eh, dovoljevali ki ljudem ne bi dovoljevali, da imajo dostop do osnovnih zdravil. Zato je smrtnost tako visoka v afriških državah. Merci, Gospod komisar, če želite odgovoriti. Moj kolega, gospod Piebalks, ni ne more biti tu med vami, zato vam bom v njegovem imenu povedal nekaj besed. Torej, komisija je vedno prisluhnila razpravam v parlamentu in zelo sem zadovoljen, da sem slišal gospode Kajzer, da je spregovorila o temi, ki me tudi osebno zelo zanima. Čeprav sem komisar za notranji trg in finančne zadeve, pa ni slučaj, da poleg obiskov v evropskih glavnih mestih in po obisku v Združenih državah Amerike, saj je le vendarle večina finančnih transakcij čezatlantske narave, sem konec julija prisostoval tudi srečanju v Addis Abebi, na katerem sem srečal voditelje afriških držav. Namreč že veliko let se zauzemam za novo obliko partnerske politike med um, evropsko in afriško celino. In zato se nam zdi zelo pozitivno, da problemi te celine zbujajo vašo pozornost. Boj proti pranju denarja. Um, finančna zakonodaja, boj proti špekulacijam na področju kmetijskih surovin. Številne afriške države so tukaj namreč odvisne od uvoza in Torej, na vseh teh področjih se zauzemajmo za poglobitev našega sodelovanja. In zato se vam v imenu gospoda Pjebelgsa zahvaljujem za vaše kakovostno delo, za kakovostno delo na tem poročilu. In to vprašanje ne zadeva samo Afrike, naj povem. Eh, pred kakšnim tednom smo bili na Haitiju, eh, gospa Georgijeva in gospod Pjebelgs sta govorila o tem vprašanju in dobro vemo, da so izzivi v najrevnejših državah sveta zelo veliki, izzivi, ki zadevajo podhranjenost in podobne težave. Zelo veliko število otrok umira dnevno v manj razvitih državah in potrebovali bi samo toliko finančnih sredstev, kolikor jih v Evropi in v Združenih državah Amerike namenjamo prehrani eh, hišnih ljubljenčkov, da bi lahko preživeli. In zato bi v kontekstu trajnostne rasti naše države morale več pozornosti nameniti tem vprašanjem. Zato se zauzemamo za gospodarski razvoj sistem, v katerem je BDP na prebivalca eh, visok le približno 30 evrov, torej bistveno manj kot v Evropski uniji, moramo tudi mi prispevati k temu, da se bo temu prebivalstvu lahko omogočil pravičen dostop do zdravstva in do drugih staritev. Tako da se Evropska komisija zauzema za to, da bi lahko prispevali k vzpostavitvi zdravstvenih sistemov in uh, drugih struktur v tretjih državah. V tretjih državah, ki pa vendarle niso vse v istem položaju, zelo velike razlike so med njimi. Poleg tega skušamo spodbujati ta koncept z aktivno udeležbo komisije pri globalnih pobudah za AIDS, za malarijo, pa tudi pri vključevanju drugih akterjev javnega in zasebnega sektorja in drugih deležnikov, tudi nevladnih organizacij, kot ste jih že omenili, gospod De Kajzer. Na Haitiju so ravno nevladne organizacije odigrale izredno pomembno vlogo. Poleg različnih donatorjev Svetovne banke in drugih akterjev. Na področju socialne politike skušamo doseči konkretne rezultate in jasno, evropski partnerji pri tem gotovo niso dovolj. In zato skušamo zagotoviti drugačne, bolj dolgoročne programe, oblikovanje takih zdravstvenih in socialnih politik, ki bodo lahko pripomogle k konkretnim rezultatom in ki ne bodo škodile ljudem v teh predeljih sveta. Morda še dve točki projekt Single Market Act, ki ga pripravljamo za 25. oktober. Tukaj imamo namen pripraviti status Evropske fundacije, tako da tu gre za spodbude, ki jih moramo v Evropi nuditi strukturam, nevladnim organizacijam, ki delujejo na socialnem področju, da jim bomo omogočili njihovo delo, ki je usmerjeno v najrevnejše države, v nerazvite države in to prav na področju zdravstva. In drugič, boj proti ponarejanju. Pripravljamo načrt to jesen za boj proti piratstvu in ponarejanju. E, videli ste številna poglavja, na katerih namenjamo našo podporo z, za izobraževanje in usposabljanje carinskega osebja in drugih. Ampak še eno poglavje je v tem inštrumentu in sicer sodelovanje s strokovnjaki iz tretjih držav na področju ponarejanja in ne samo ponarejanja kakršnih koli proizvodov, temveč zlasti na področju ponarejanja zdravil. Tako moramo res poudariti vlogo Evropske unije na področju zdravja, na globalni ravni. Politike in pobude, ki jih imamo pred seboj, so dovolj poglobljene in vaše poročilo je eh, povsem, povsem umestno in podkrepljeno. In kar zajema vzajemne sisteme zavarovanja, je jasno, da ti sistemi v teh državah niso dovolj, da lahko zagotovijo pravičen dostop do zdravstvenega varstva. Zato morajo javne ustanove dejansko odigrati tu zelo pomembno vlogo, da bodo lahko zagotovile vključenost in enakopravnost. Veliko računamo na glas tega parlamenta pri izkazovanju solidarnosti evropskih državljanov in drugih evropskih akterjev, še zlasti nevladnih organizacij afriškemu prebivalstvu. Mislim, da ima naša unija še veliko pred seboj, še veliko se lahko naučimo, zelo veliko pa lahko tudi delimo z drugimi našega znanja, izkušenj in dodane vrednosti na področju zdravstva in zdravstvenih storitev v državah v razvoju